drage kolegice in kolegi pred dvema tednoma na plenarnem zasedanju smo izrazili našo negotovost v zvezi z dramatičnim stanjem v siriji eh, nekaj eh, tisoč kilometrov daleč od nas sirici trpijo